o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov. Gospod Goebbels, izvolite. Um, Hvala, gospa predsedujoča, dragi kolegi. Mislim, da je to, da kajenje škodi zdravju, prav zelo znano, hudičevo znano in zato so številne države na svetu v zadnjih letih okrepile boj proti kajenju. Zelo uh, malo držav je, kjer se na javnih mestih še lahko kadi, mogoče razen v Evropskem parlamentu, kjer so si poslanci izborili nekatere manjše prostore. Sicer pa so kadilci pri svojem početju precej zaustavljeni. Kljub temu, torej kljub tem naporom za zmanjšano uporabo tobačnih izdelkov, naj vas spomnim na ta mm, prospekt, ki ga je izdal parlament in ki ste ga vsi dobili in naj vam podam nekaj številk iz njega. Še vedno je okrog 30 odstotkov evropejcev eh, odvisnih od tobaka. In v starostni skupini od 18 do 35 let jih skoraj 50 odstotkov kadi. Poleg tega tobačne izdelke uporablja okrog 37 odstotkov mladostnikov. Kaj jih temu navaja, vemo bolj ali manj. No, razlogi, nujni razlogi, povezani z varovanjem javnega zdravja, uh, pa vodijo k temu, da se okrepi boj proti kajenju. In to je eden od naših ciljev, o katerih naj bi razpravljali. Kljub temu pa nihče ne razmišlja o tem, da bi se prepovedala uporaba tobaka in tobačnih izdelkov, saj bi to odprlo pot izredno širokemu toku organiziranega kriminala, ki je že zdaj zelo prisoten s ponarejenimi izdelki in tako naprej. No, znotraj odbora Ekon in odbora ITRE smo se o tem že veliko pogovarjali in zato je treba tudi priznati, da je tobačni trg sektor, ki ga ne gre zanemariti, saj zaposluje skoraj 50 tisoč oseb v proizvodnji in več kot 200 tisoč oseb v distribuciji in tudi več kot 90 tisoč kmetov eh, svoje prihodke ustvarja z gojenjem tobaka. In v študiji Evropskega parlamenta iz leta 2012, ki smo jo že omenili, Eh, najdemo oceno, da je skupna vrednost evropskega trga tobaka približno 136,5 milijard evrov, um, vključno s trošarinami in davčnimi prihodki. In um, v glavnem kajenje prinaša kar precejšnje dobičke. Seveda je to po eni strani stvar osebne odgovornosti, ampak tudi družbene odgovornosti. Ehm, ljudje imajo na voljo tudi cigarilijo, vse cigare in eh, tobak za kajenje pip, ki so druge alternative za uporabo tobaka poleg cigaret. Uh, Sam se zelo zauzemam za to, da se zaščitijo nekadilci in kot poročevalec vam lahko zagotovim, da v življenju še nisem pokadil niti ene cigarete. Treba se je boriti tudi proti pasivnemu kajenju in predvsem je treba, po mojem mnenju, voditi politiko, ki bo nudila učinkovite ukrepe in imela na voljo učinkovita sredstva za to, da se kadilce odvrne od tega početja. Glede označevanja na embalažah je bilo tudi že veliko povedanega, vendar pa odbor ne uspe utemeljiti, kako lahko to označevanje res odvrne še zlasti mlade od uporabe tobaka. Predlogi komisije uh, so namreč stalno izpodbijani se strani štirih velikih družb proizvajalk tobaka. Tako da predlog direktive komisije obsega 16 členov, v katerih se predvidevajo delegirani akti, ki naj bi vplivali na ključne elemente te zakonodaje. To se mi zdi pretirano. Komisija predlaga, da bi najkasneje v petih letih objavili um, poročilo o izvajanju nove direktive in citiram, ki se mu po potrebi priložijo morebitni predlogi sprememb. Po mojem mnenju to poročilo in predlogi sprememb bi lahko bili predlagani v prihodnjih tretji, treh letih. S tem bi se izognili, da bi stalno spreminjali to direktivo z neskončnim številom delegiranih aktov, kar bi bilo nekje na meji evropskega prava. Predvsem pa pri različnih vidikih menim, da Evropska komisija ne ponuja dovolj pojasnil. E, komisija namreč piše, da morajo cigarete imeti okus po tobaku. Zakaj? Celo v Združenih državah in v Kanadi niso prepovedali cigaret z okusom po mentolu. Uh, In zelo me zanima, kako bi želeli Helmutu Schmidtu, staremu kanclerju, ki ima 83 let in vsakodnevno kadi cigarete z mentolom, da ne bi tega počel še naprej. No, prebrali boste gotovo predloge sprememb, ki sem jih pripravil, ampak samo še nekaj bi povedal. V devetem členu komisija predlaga, da bi uh, eh, 80 odstotkov embalaže cigaret prekrivale oznake, ki opozarjajo o nevarnosti uporabe tobaka. To lahko sprejem, sprejmem, vendar pa mislim, da bi bilo dobro bolje, če bi napisali, da naj vsaj polovica embalaže vsebuje podatke o nevarnosti uporabe tobaka. Mislim, da je bistveno pomembnejše, da damo našim državljanom na voljo možnosti, da se ehm, da, da prenehajo kaditi, kot pa da jih strašimo na embalažah s slikicami in ehm, obvestili. Poleg tega ehm, ta strogi pristop komisije, ki ga vidimo skozi celotno komisijo. Ne razumem, zakaj naj bi ta vodil k standardizaciji um, embalaž, standardizaciji um, črk in znakov, ki naj se na njih uporabljajo, odprtin za, na, na škatlicah. Um, k standardizaciji debeline črne črte na teh oznakah in tako naprej. To se mi zdi, da ne prispeva k ciljem te direktive in tudi ne vpliva na samo vsebino teh embalaž. Mislim, da bi naš glavni cilj moral tukaj biti ta, da uspemo mladim dejansko ubiti v glavo, da je tobak za njih res prava nevarnost. In eh, zagotoviti, da ne bodo zato našli vedno nekih novih izgovorov. Pa še zadnja beseda, gospa predsedujoča. Nisem uložil predloga sprememb na člen, ki govori o elektronskih cigaretah. Vendar pa pozivam kolege naj o tem razmislijo. Tudi sam sem razmišljal o predlogu spremembe kot poročevalec. E, bil sem prisoten na dveh predstavitvah, ki ju je vodila gospa Linda McKeven, e, eh, poročevalka znotraj odbora za okolje. In to, kar sem tam slišal, mi je dalo vedeti, da elektronska cigareta, ki vsebuje samo nikotin, ne pa 90 odstotkov drugih škodljivih kemičnih snovi, lahko predstavlja način za prenehanje kajenja. Slišal sem um, kolege, ki so govorili marsikaj o tem in zato se sprašujem, ali ne bi kazalo v zvezi z elektronskimi cigaretami pripraviti specifičnega besedila in verjetno je dobro, da komisija razmisli, da elektronske cigarete niso ne zdravilo, ne tobak eh, oziroma tobačni izdelek, ampak nekaj vmes in da bi kazalo tudi to primerno uzakoniti. Tako, gospa predsedujoča, oprostite, če sem bil nekoliko predolg, ampak gre za precej zapleteno področje in zahtevno temo, pri kateri se bo prelilo še precej črnila. Hvala poročevalcu, ki je porabil več kot polovico časa, ki ga je imel na voljo. Od petih minut jih se je razvlekel na 12 pa nekaj, tako da to pomeni, da smo nekoliko v zamudi in zato prosim ostale kolege, da se res držijo časa, ki ga imajo na voljo. Najprej, torej tri minute, kolega Bensten za ELS. Uh, proposal... Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Mislim, da je ta predlog preveč preskriptiven. Preprečiti moramo, da bi mladi začeli kaditi in mislim, da bi bilo dobro, če bi ljudi spodbujali, da ne kadijo. Ampak države članice bi morale biti vodilne pri tem. V času svojega mandata v danski vladi sem sprejel stroge ukrepe proti kajanju. Pravni predlog naj bi koristil notrnjemu trgu, ampak mu ne. Čekaj ga še bolj drobi. Mislim, da si lahko privoščimo nekaj nijans, ko se pogajamo o tem predlogu. Tukaj so moji glavni predlogi. Sem proti temu, da bi uporabljali delegirane akte. Komisija bo tako preprosto oduzela možnost odločanja organom odločanja na evropski ravni, torej nacionalnim parlamentom in evropskemu parlamentu. To je velik problem za komisijo, zato ne bom podprl nobenega delegiranega akta v tej direktivi. To so zelo politične odločitve, ki bodo imele daljnosežne posledice ne samo za MSP-je, ampak moramo upoštevati tudi to, da tobaka ne bi smeli regulirati tako strogo. Govorim naprimer o tobaku brez dima ali pa o določenih izdelkih, ki imajo majhen tržni delež, snus, snav ali kaj drugega na švedskem, v Nemčiji ali na danskem. Komisija v zvezi s tem ne predlaga nič, to so najmanj škodljivi tobačni izdelki in tudi pasivnega kajanja ni. Prepoved okusov v tobačnih izdelkih je po mojem mnenju neumnost okusi so vseeno dovoljeni v drugih živilih. Sveda sem zato, da bi okrepili zavedanje in zavest potrošnikov in da bi jih zavarovali, ampak to lahko storimo drugače. Tudi kar zadeva embalažo, to naj bi pregledali v prihodnih dveh letih. Komisija želi regulirati elektronske cigarete in cigarete in tobak brez dima, zato se sprašujem, na kateri strani so edina podjetja, ki imajo prednost od tega, so farmacevtska podjetja. Mislim, da moramo zadeti pravi pristop. Mislim, da je to zmota spolske strmine, zato ker bomo čez nekaj let začeli regulirati že sir. Upam, da bomo imeli lahko odprto razpravo čez nekaj tednov in mesecev, seveda pa bom z veseljem odgovoril na kakršnekoli vprašanje. Hvala. Hvala tudi, da ste se držali časa. Ja. Gospod Krojcman, hvala lepa. Kaj naj rečem, gospe in gospodje? Gospod Goebbels in gospod Bencen sta delala stvari, ki jih lahko samo ponovim. Vsi trije bi morali seči, sesti skupaj in skupaj vložiti predloge sprememb občutek imam, da želi komisija prepovedati kajanje. Prohibicija še nikoli ni bila dobro sprejeta, zato poskušajo preko delegiranih aktov prepovedati vse mogoče. Proizvedi, ki so manj škodljivi, čeprav vemo, da je kajanje škodljivo, to ni ne, tega ne postavljam pod vprašanje, ampak nekateri izdelki so manj škodljivi, torej elektronske cigarete in nekatere vrste tobaka, tudi to želijo prepovedati. No, tako ne bo šlo. Vse bodo vključili v to prepoved. Omenjajo to, da bi morali mlade odvrniti od kajenja. V Nemčiji, na primer, imamo odlične programe za to, kako mladim pokazati, da lahko živijo brez tobaka, da sploh ne začnejo, da sploh ne začnejo kaditi. Mislim, da lahko tudi upoštevamo samo odgovornost ljudi. Mislim, da bi bilo prav tako neumno, če bi prepovedali mentol. Če obstajajo proizvodi v cigaretih, zaradi katerih so cigareti potem bolj Eh, takšni, da povzročajo odvisnost in ne koristijo ljudem, v redu. Če pa gre za okus in če je to godi ljudem, potem mislim, da nima smisla, da bi to prepovedovali. Tudi kar zadeva velikost embalaže in vrsto embalaže, mislim, da nima nobenega smisla, če bi kontrolirali izdelke in embalažo kajti ljudje bodo potem začeli kupovati cigarete na črnem trgu, zato ker cigareti in embalaža potem ne bodo več prepoznavni. To nima nobenega smisla. Zato mislim, da bi morali sesti skupaj, mislim, da smo soglasni in komisiji bi morali pokazati, kakšna je lahko linija prepovedi, ne da, ne da bi šli predaleč ta direktiva zaenkrat sploh ni racionalna. Gre le za to, kaj bi lahko prepovedali, kaj bi lahko prepovedali. Mislim, da bi komisija želela prepovedati tudi raziskave, tudi možnosti ljudem, da se odpovedo kajanju. Kaj ti želijo prepovedati tudi tiste izdelke, ki ljudem pomagajo opustiti kajanje. Hvala, gospa Rivazi gospa predsedujoča poslušajte vseeno sem precej presenečena ko vas poslušam namreč problem tobaka je res pravi problem javnega zdravja vse več mladih kadi in to je tudi posledica Po drugi strani pa tobačni lobby pridobiva na moči in uh, igra svojo vlogo na različnih področjih, ki se jih bom dotaknila. In zato se sama ne strinjam s poročilom gospoda Goebbelsa. Mislim, da skuša prikazati tveganja in nevarnosti kot čim manjše. Dobro vemo, kakšne so posledice uporabe tobaka in zato se je treba problema resno lotiti. Strinjam se s komisijo in z njenimi predlogi. Sama bi šla celo dlje pri čemer pa ne bi prepovedala uporabe tobaka. Naš cilj namreč je ugotoviti, kako naj vplivamo na zmanjšanje števila ljudi, ki kadijo in še zlasti mladih, ki si želijo kaditi. Torej, kaj je tukaj glavni element? Najprej privlačnost teh izdelkov. Poglejte sliko, ki sem jo prinesla s seboj. Uh, Eh, poglejte, kako izgledajo izdelki, ki so namenjeni ženskam. Imate paketek, ki izgleda zelo seksi in je zelo podoben šminki, potem pa imate um, drug paketek, ki izgleda ravno tako zelo lepo in poglejte, ne, kako lahko pritegnete neko žensko uporabnico s tem, ko ji pokažete take izdelke, češ pogledajte, kako zelo boste in z nečim takim v uh, roki. In poglejte, kaj so eh, naredili Avstralci. Pripravili so paketek, na katerem je blagovna znamka zelo namajhno napisana, vendar pa na njem jasno piše uh, svarilo za mlade, pozor, kaj se vam lahko zgodi, če boste kadili, rak na grlu in tako naprej. No, In na vrhovnem sodišču v Avstraliji eh, so prišli skozi, so zmagali, ker se je seveda in tobačna industrija uprla tej kampanji. Sama se seveda strinjam s se temi 75 ali kolikimi odstotki eh, svaril na paketkih, ampak eh, to je res potrebno. Potem pa arome cigarete z okusom vanilije, čokolade, mente in tako naprej. Zakaj se to proizvaja? Samo zato, da se uh, uporabnike še bolj spodbuja k uporabi. Uh, okus tobaka ni več tako prisoten, ampak okus čokolade pa bistveno prispeva k njegovi privlačnosti. Torej, uh, povedati je treba, da je tobak uh, škodljiv, ne bomo ga prepovedali, vendar pa takih arom, ki bistveno vplivajo na večjo uporabo, ne bi smeli uporabljati. Potem pa kar zadeva nevarnosti. Približno 4300 kemičnih snovi se uporablja pri proizvodnji tobačnih izdelkov in glede na to, da nikotin ustvarja odvisnost, to zgleda, da ni dovolj, saj se dodajajo še druge snovi, da bo ta odvisnost še večja. Če se nikotinu dodaja več sladkorja in več amonijaka, potem ob kajenju te snovi pridejo direktno v možgane in pomeni, da vas naredijo odvisne hitreje. Uh, In zato mislim, da bi morali pripraviti nek seznam pozitivne narave, na katerem bi jasno zapisali, kaj se tobaku lahko dodaja. Hvala. V redu, besedo damo še drugim kolegom poslancem, gospod Vidal Quadras, izvolite. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsednica. trenutna direktiva o tobačnih izdelkih velja že od leta 2001. Zato je zadnji čas za posodobitev. Izkoristimo lahko tudi zadnje raziskave, statistične podatke in izkušnje pri prodelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov. Gospod Goebbels je povedal, da je treba zadeti tanko črto med socialno odgovornostjo in osebno svobodo. Zavedamo se, kako kajenje škoduje zdravju in člen 13 PDEU nas opozarja, da mora biti zdravje državljanov naša glavna prednost. Zdravje potrebujemo, brez dobrega zdravja je vse ostalo za manj. tudi kar zadeva produktivnost in številna druga področja. Po drugi strani pa je treba odraslo obravnavati kot odrasle osebe, ne pa da jih omejujemo. Naprimer, tako, da bi prepovedali okuse tobaka. Strinjam se tudi z gospodom Goebbelsom, da so predlogi v zvezi z obliko embalaže in velikostjo odprtine pretirani. Za kadilce in nekadilce velja, da morajo imeti zanesljive in jasne informacije, zato da se bodo lahko sami informirano odločili. To je ključno. Informacije morajo biti na voljo in informacije morajo biti natančne. Potem pa se odrasli lahko odločajo sami. Zato pozdravljam smernice v zvezi z embalažo in strinjam se z gospod McEwen, da jasno navedemo vsebnost tobaka in vsebnost drugih snovi. Potreba po reviziji direktive je bila zato, ker oblikujemo notrni trg in uskladiti je treba pravila v posameznih državah članicah. Zato bi morali v odboru ITRE skrbeti za to, da uskladimo različne izdelke v različnih državah članicah. Tobačna industrija je prav tako zelo ogrožena zaradi prodaje preko spleta, ki ni regulirana. Tudi to moramo rešiti v novi direktivi. Hvala lepa, gospa mm, predsednica. Na koncu želim še čestitati gospodu Goebbelsu za odlično upravljeno delo. Alabar, prego. Eh, Hvala, gospa predsedujoča. Ob vsem tem naj povem, da se strinjam s cilji za zagotavljanje javnega zdravja, ki jih zasleduje Evropska komisija. To bi morala biti prednostna naloga za vse nas in še zlasti preprečevanje uporabe tobaka pri mladih. Vendar pa se mi zdi, da ta predlog direktive se ne loteva problematike prav dobro. Še zlasti tri točke me skrbijo. Uh, in to želim predstaviti ostalim poslancem. Najprej ta posplošena oziroma usklajena oblika označevanja, torej 70 ali 75 odstotkov um, svarilne vsebine um, ter možnost ali da se države članice odločijo za to ali ne, to ima lahko različne posledice. Prvič, um, ponarejanje in tihotapljanje se lahko poveča zaradi tega. Brez oglaševanja eh, predpisanega je samo cena tista, ki bo povzročala razliko. In to pomeni, da bo to vplivalo na marsikaj, na samo proizvodno tkivo, na ehm, zaposlovanje in ehm, na proizvodnjo, zato ker eh, bo potem cena postala edino merilo za nakup in ne nek privlačen značaj določenega izdelka. In pri tem označevanju, eh, podajmo drug primer, ali bomo vse vino, ki se prodaja v Franciji, eh, označevali z enako etiketo, ali bomo vse vino, ki se proizvaja v Španiji ali v Toskani, Eh, ravno tako označili z enako etiketo in to uskladili, vprašajmo se o tem. Potem pa drugič, kar zadeva razne sestavine in dodatke, nimamo še jasnih dokazov o tem, da ti res prispevajo k večji odvisnosti od tobaka. In zato menim, da bi potrebovali bolj poglobljene analize, preden to določimo. In zadnja točka. Uh, Če se želi dati na trg proizvode, ki bodo povzročali manj nevarnosti, eh, mora komisija spodbujati tudi inovacije in tehnološki razvoj, ki bo pripeljal do takih rezultatov, eh, katerih učinek bo manjša uporaba tobačnih izdelkov. Hvala, gospod Mešaros. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som sa pripojiť k... Hvala lepa, gospa predsednica. Strinjam se z drugimi govorniki, podpiram poročevalca, mislim, da je njegovo poročilo zelo dobro. Predlog komisije se mi zdi preveč zapleten in kontroverzen. To je bilo povedano tudi v odboru Juri včeraj če naj bi bil cilj te direktive preprečiti ljudem, da kadijo, mislim, da cilje ne bo dosegla. Mislim, da je bolje, če bi predlagali zakonodajo, ki vodi do rasti in delovnih mest. Predlog vključuje preveč pravil na področju proizvodnje tobaka in to škodi notranjemu trgu. Mislim, da bi lahko zadeli dobro ravnovesje med zaščito javnega zdravja in interesi notranjega trga, standardizacijo embalaže. Pri tobačnih izdelkih bi lahko bila kontraproduktivna. To pa bi se lahko odrazilo v večjem nezakonitem trgu. To pomeni, da bodo države zunaj Evropske unije v Evropsko unijo uvažale tobačne izdelke nižje kakovosti. Na Slovaškem se to dogaja, kajti iz Ukrajine se uvažajo tobačni izdelki. Dobro bi bilo, če bi imeli tobačne izdelke iz evropskih podjetij in v direktivi je več ukrepov, ki komisijo omogočajo, da preseže področje uporabe direktive. Tudi standardizacija embalaže, ki je predlagana, bi omejila načela proste trgovine. Na koncu želim povedati, da želimo zaščititi potrošnike, ne glede na to, ali so kadilci ali ne. Potrošniki imajo pravico do informacij o izvoru izdelka, kakovosti izdelka in sestavi izdelka. Takšna embalaža tega ne bi omogočala. Prav tako je naša obveznost, da zaščitimo potrošnike in tudi proizvajalce. Tudi proizvajalci imajo pravico, da se njihove znamke ustrezno zabeležijo. Hvala, gospod Rubih. Hvala lepa, gospa predsednica. Sedim v odboru za industrijo in raziskave in preseneča me, da je komisija podala predlog za industrijsko proizvodnjo in predvedeva tudi ukrepe za trženje. Namen komisije je, da bi celotno industrijsko vejo odstranili z trga. To me preseneča. Vključuje določene elemente, ki sploh niso povezani s kajenjem. Pri posegajo v trženje, v sestavo izdelkov in mislim, da je to za vse nas vprašanje, ali je naša naloga kot eh, zakonodajalci Evropske unije, da posegamo v industrijo in da določamo pravila trženja določenega izdelka. Mislim, da naš odbor tega ne more sprejeti. Razumem, da tisti, ki sedaj nezakonito proizvajajo cigarete in vsi vemo, da je tukaj vključena mafija, da je to držišče vredno več milijard in da bi strožji ukrepi na legalnem trgu ponujali večje možnosti za akterje na nelegalnem trgu. Zato mislim, da moramo jasno ločevati med politično industrijsko razsežnostjo, med intelektualno lasnino in kako moramo postopati z posameznimi ukrepi. Neodvisno od tega pa seveda se mi zdi, da moramo sprejeti smiselno politično odločitev, kajti pojavlja se veliko bolezni, o tem moramo govoriti in pogledati si moramo, kako bi lahko ljudi odvrnili od kajanja, še posebej mlade. Naša naloga, naloga odbora za javno zdravje je, da se s tem spopademo kmalo bomo dobili mnenje na to temo, ampak poseganje v trženje in poseganje v pripravo izdelkov, to za mene ni sprejemljivo. Hvala. Gospod Odi, hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam bi želel čestitati poročevalcu za analizo, ki jo je pripravil in za predloge sprememb. Eh, mislim, da je komisija ugotovila, da gre tukaj res za velik problem, vendar pa ponovno prinaša za nj slabe rešitve. Predstavljate si paketek cigaret, ki bo mm, res, ki naj bi zmanjšal uporabo zaradi 75 odstotkov embalaže prekrite se svarili, to bo samo povečalo goljufije in ne prispevalo k manjši uporabi. Naši državljani bodo imeli samo uh, občutek, da skos nekaj prepovedujemo. In, uh, Zato menim, da so predlogi sprememb, ki jih ponujamo, primerni, da se je treba bistveno bolj usmeriti v osveščanje in da je treba v ceno cigaret vključiti tudi stroške zdravstvenega varstva, ki ga eh, povzroča podvrženost kajenju. In Zato bi morali zagotoviti uravnoteženost cen med cigaretami in ne samo eh, med eh, izdelki z alkoholom eh, v vseh državah članicah. In zato bi morali države članice proučiti svoje javne finance ter ravnovesje v teh javnih financah in zagotoviti, da se del taks oziroma trošarin eh, od tobačnih izdelkov res tja prelije. Hvala. Eh, hvala, kolega Enan gospa predsedujoča, dejansko Evropska unija želi tukaj narediti pomembne korake naprej na področju tobaka, ker je ugotovila, da je to problem. Po drugi strani pa neka druga evropska struktura želi zagotoviti to, da se pri nakupu določenega števila škatlic cigaret tega več ne bi dalo, ampak bi imeli možnost jih kupiti veliko več uh, v različnih državah. Torej, spet gre za neko hinavščino, spet gre za to, da bo večina držav članici lahko napolnila žepe s pomočjo tobačnih izdelkov. Torej, ali bomo res uh, preprečili to, da bi mladi in drugi posegali po tobačnih izdelkih? Uh, Poglejte, kaj smo storili. Mladi imajo dostop do več denarja, imajo možnost nakupiti avtomobile in recimo, cigarete lahko v Luksemburgu kupujejo za 3 evre in potem se odpeljajo čez mejo in bodo to plačevali, eh, prodajali za 5 evrov, eh, ker v Franciji namreč paketek stane 6,30. Eh, in to pomeni, samo zato, ker imajo mladi volan v rokah, bodo lahko na vsakem paketku cigaret zaslužili po 2 evra. Poslušajte, eh, v bistvu je. Dosti enostavno je preprodajati tobak, s tem se lahko zelo veliko se služi in to je bistveno enostavneje kot napasti banko ali preprodajati drogo, ampak samo z enim kamionom tobačnih izdelkov poslušajte, lahko obogatite in zato, če ne boste prepovedali tistim, ki vas skušajo učiti, kako si napolnite žepe te možnosti in če boste res raje svoje aktivnosti usmerili na šole in na izobraževanje, zato da se bo tam nekaj spremenilo. Po drugi strani, če govorite, da na tem gospodarskem eh, trgu Evropske unije bo do izginjala delovna mesta zaradi te direktive, poslušajte, ja, potem pa dovolimo, da se goji konoplja po celi um, Evropi in da se to prodaja. Tako da poslušajte, če želimo, da se uporaba tobačnih izdelkov res zmanjša, potem morajo biti ukrepi drugačni. Hvala. Gospa Ulskog. Tak sem jih kje. Jaz skulje vilja se eno ra uč om. Eh. Hvala lepa, gospod predsednica. Nekaj želim povedati o snuzu, to je švedski tobačni izdelek. Odobrili so nam odstopanje v zvezi s tem izdelkom, ko smo se pridružili Evropski uniji. Dali so nam, da bomo švedski snuz lahko obdržali, ampak da bo treba sprejeti prepoved izvoza snuza Vsaka država članica ima nacionalno kulturo na področju tobačnih izdelkov, nekatere države imajo svoje tobačne izdelke ali kakšne druge posebnosti, ki so povezane z zgodovino te države članice. Enako velja za snus. Nam je zelo pomembno, da lahko snus obdržimo in da to odstopanje ostane želimo, da bi na švedskem lahko sami sprejemali odločitve o tem, kako bomo regulirali snus, kakšni aditivi bodo dovoljeni, kakšni vkusi bodo dovoljeni in kakšne ukrepe bomo sprejeli za to, da ljudje ne bodo začeli uživati tobačnih izdelkov. Seveda ne želimo preprečevati ljudem, ampak želimo jih odvrniti. Komisija mislim, da upravlja dobro delo pri preprečevanju uživanja tobačnih izdelkov. Določeni ukrepi so nekoliko pretirani, ampak mislim, da je zelo pomembno, da kot zakonodajalci prevzamemo svoj del odgovornosti, da poskrbimo, da bo ta snov, ki je dejansko strup, ustrezno regulirana in da preprečujemo preprečimo mladim, da bodo začeli uporabljati tobak. Po mojem mnenju s tem ne gremo predaleč. Hvala, gospa Hibner. E, Hvala lepa, gospa predsednica. Te določbe naj bi služile v boju proti kajenju. Mlade naj bi odvrnili od tega, da začnejo kaditi. Naj vam povem nekaj z vidika interesa javnega zdravja. Ampak, kako smo že slišali, ne gre sploh ne za izobraževanje, za obveščanje. Ne gre za kampanje ozaveščanja. Nobenega enotne, nobene enotne osnove v smislu najnižje starosti nimamo v zvezi z prepovedjo kajenja. To pomeni, da ne uvajamo harmonizirane minimalne starosti za nakup tobačnih izdelkov. Kaj pa prodaja na daleč? To je sprejemljivo. Morda je s prodajo preko spleta ali prodajo na daleč povezanih nekaj nevarnosti. Ampak kaj pa okusi in aditivi? V odboru Envi so včeraj nekateri kolegice in kolegi povedali, da noben aditiv ni spremljiv. No, nekateri aditivi pa so nujno potrebni v tehnološkem procesu. Enako velja za ustrezne okuse. V redu, lahko bi sprejela prepovedi, če se dokaže, da je aditiv takšne oblike, da je zaradi tega izdelek bolj zasvojljiv. Naprimer, imamo zobno pasto z okusom mentola, ampak nihče ne bo trdil, da je treba te zobne paste umakniti iz trga. Sedaj pa embalaža, standardizirana embalaža. S tem se lahko strinjam, ampak na vse zadnje imamo različne blagovne znamke. Ali to pomeni, da bomo prikrili blagovne znamke? Ne, tega ne morem podpreti. Vendar določeni elementi manjkajo ne sme biti mogoče ponarediti izdelke. Embalaža mora biti varna, to moramo upoštevati. Hvala. Grazie, presidente. Sarò brevissima perché tantissime cose sono già state dette, però... Gospa Gardini, hvala lepa, gospa predsednica. Kratko bom, veliko smo že slišali, ampak mislim, da je to pristop strani komisije, ki je nenavadno tok. To pomeni, da cilja ne bomo dosegli. Kot vedno, mislim, da bi bilo dobro, če bi začeli razmišljati. Tisti namreč, ki ne moremo podpreti predloga komisije, eh, ne pomeni sicer, da nismo prijatelji tobaka. Vemo, da tobak škodi ljudem, mladim je treba pomagati, da ne bodo začeli posegati po tobačnih izdelkih, s tem se najlažje izognemo vsem težavam, ki jih kajanje lahko povzroči. Ampak mislim, da moramo sprejeti dejstvo, da različ, obstajajo različne metode, nekatere so problematične. Komisija s tem predlogom ne bo uspešna, s tem ne bodo mladih odvrnili od kajanja. Zanima me, kaj bi rekel psiholog o tem. Mladi o smrti ne razmišljajo tako kot mi, odrasli ljudje. To je treba upoštevati. Mladi so iz videoiger, filmov in tako naprej navajeni grozljivih podob. Zato jih to ne bo odvrnilo od kajenja, če bomo grozljive ali morda nagnusne podobe lepili na embalažo, to ne pomeni, da bodo mladi potem manj posegali po tobačnih izdelkih. V državah kot je Italija nimamo veliko podatkov o tem, koliko ljudi opušča kajenje, Italija pa je na vse zadnje sprejela prepoved kajenja na javnih mestih. Mislim, da prepoved na določenih mestih in mm, kampanje ozaveščanja lahko eh, sicer nekaj doprinese, ampak podatkov še vedno nimamo. Podatki vseeno kažejo, da je ponarejanja in tihotapljanja vedno več. V ponarejenih cigaretih najdete vse sorte snovi, tudi plastiko, torej ljudje kadijo plastiko. Zato ni nobenega dvoma, da bi morali nasprotovati temu. Vsi smo na isti strani, ne smemo drug drugemu škodovati. Hvala, gospod Prodi. Hvala lepa, gospod predsednica. Sam želim povdariti, da potrebujemo tudi politiko za zmanjševanje tveganja. Problem kajenja je velik problem. Pri kajenju ljudje vdihavajo zelo strupene snovi, tudi tobačni dim tobak. Nasploh mislim, da bi morali obravnavati v obliki ali v okviru splošne politike. Morali bi poskusiti preprečiti dim. Problem v tem pristopu je po mojem mnenju naslednji. Nikotin je vrščen na isto raven kot številne druge psihotropične snovi. Pogledati bi morali vse mislim, da moramo realistično poskusiti zmanjšati tveganje. Preprečiti pa moramo vdihavanje plina. To je najhujši način uživanja tobačnih izdelkov. Hvala lepa. Mislim, da nam je nekoliko pobegnil čas komisija. Pet minut. Uh, thank you, uh, Madam Chairman. Hvala lepa, gospod predsednica. Komisija se zahvaljuje poročevalcu za osnutek poročila. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci in parlamentu za vprašanja. Komisija meni, da je to zelo pomemben predlog. Menimo, da bo ta revidirana direktiva dejansko pomagala mladim, da ne bi posegali po tobačnih izdelkih, ne da bi posegali v osebno življenje posameznikov. Želim omeniti našo presojo učinka v zvezi z ciljem direktive. Približujemo se cilju dvodstotnega zmanjšanja porabe tobačnih izdelkov. To ni veliko. Poskušali smo preučiti gospodarsko-industrijsko situacijo upoštevali pa smo tudi vplive na zdravje. 700 tisoč evropejcev vsako leto umre zaradi uživanja tobaka in s tem povezanih bolezni. Državljani morajo imeti možnost, da se odločijo za kajenje, če tako želijo, ampak 70 odstotkov kadilcev začne pred 18 letom in 94 odstotkov začne kaditi pred 25 letom, mladi začnejo kaditi, ker menijo, da je to kul cool in potem postanejo zasvojeni. Če je človek enkrat zasvojen, potem ne gre več za vprašanje izbire. Naj se posvetim posameznim sklopom vprašanj, kar zadeva vsebine. Močne arome, vanilija, mentol in tako naprej, v zvezi s tem komisija meni, da to ne bi smelo biti dovoljeno. Znanstvene študije so pokazale, da okusi prispevajo k temu, da mladi prej posegajo po tobačnem izdelku. Vanilija, čokolada in drugi okusi prav tako dokazano služijo namenu, da privabijo mlade. Tudi posebne blagovne znamke dosegajo cilj, da ljudje prej posežejo po tem izdelku in potem teže opustijo kajenje. In določene oznake na izdelkih lahko tudi zavajajo potrošnike glede škodljivosti. Harmonizacija je nujno potrebna, če želimo doseči koherenten pristop. Tudi okvirna konvencija za tobačni nadzor in smernice tam svetujejo, da bi vsi ukrepali na tem področju, kar zadeva standardizacijo embalaže in vsebine. Predlog je vključeval določitev za standardizacijo embalaže glede izgleda. To je nojno potrebno, če želimo zagotoviti vidnost zdravstvenih opozoril in da ne bi imeli embalaže, ki je namenjena posebej za mlade cilj je torej, da ne bi mladi posegali po tobaku. Tukaj je embalaža, ki je zelo privlačna, vsebuje cigarete vrste slim, na njej so lepa dekleta in to smo dobili popolnoma brezplačno. Kliknili smo le, da smo stari več kot 18 let in da smo ženskega spola. Cigarete so torej bile brezplačne. Cilj so dekleta, mlada dekleta. Predlog bi prav tako hm, prepovedal določene vrste embalaže, kajti to je embalaža, ki je še posebej zanimiva za mlade. Številne države članice že prepovedujejo to vrstno embalažo. Prepovedali bi tudi embalažo v obliki šmink, kajti to je embalaža, ki je zelo privlačna za mlade punce in takšna embalaža potrebuje ustrezna opozorila. In še dva sklopa vprašanj, zakaj imamo toliko delegiranih aktov. Delegiranje je nujno potrebno zato, da imamo nekaj prožnosti, da direktivo posodobimo v skladu z znanstvenim razvojem. Več kot deset let je že minilo od sprejetja trenutne direktive, da smo pripravili nov predlog. Zato nima smisla, da pripravljamo še eno revizijo samo zaradi tehničnih elementov. Delegirani akti so ustrezno omejeni in komisija ima omejene pristojnosti samo na pristojnosti so omejene samo na tehnične napredke in na razvojno mednarodnem področju, sedaj pa elektronske cigarete. Predlog komisije ni namenjen temu, da bi prepovedali elektronske cigarete. Pozdravljamo trg elektronskih cigaret, ampak to je izdelek za opuščanje kajenja. Želimo si, da bi elektronske cigarete bile varne in dobre kakovosti. In ne želimo si da bi mladi to uporabljali kot vstopno, vstopni tobačni izdelek. Torej ne kot izdelek za opuščanje, ampak vstopni izdelek. Želimo si, da bi te izdelke preučili v okviru ustreznih mm, farmacevskih predpisov, če bodo učinkoviti, jih lahko dovolimo in seveda dopustimo na trgu. Hvala. La parola per 5 minuti al collega Goebbels. Kolego, kolega Goebbels dobi besedo za 5 minut ponovno. Hvala, gospa predsedujoča. Skušal bom tokrat bolj na kratko povedati svoje. Najprej, kar zadeva delegirane akte. Zdi se, da namerava komisija s svojimi delegiranimi akti pretiravati in da namerava z njimi na novo napisati direktivo, ne da bi zares pri tem upoštevala mnenje so zakonodajalca. Torej, še enkrat, na ta način bi se direktivo lahko preuredilo, zato da bi se jo prilagodilo razvoju dogodkov v naslednjih petih letih, kar morda niti ni tako slabo. Ampak mnenje teh moralistov, ki se zauzemajo za vse večje prepovedovanje vseh tobačnih izdelkov, obdavčevanje teh izdelkov in, in tako dalje in tako dalje. Rezultat bo samo več ponarejanja in več tihotapljenja. Kolega nam je to tudi ponazoril, pa čeprav so informacije o ceni tobaka v Luksemburgu napačne. Paketek cigaret stane namreč okrog 5,20 evrov, ne toliko manj, kot je sam povedal, ampak v redu. Ampak kaj pa sam vidim vse pogosteje? Vse več mladih in manj mladih, ki razvijajo cigarete, zato da tobak iz njih uporabijo za zvijanje cigaret. In to so zelo zanimive nove prakse. No, prisluhnil sem pazljivo vsem kolegom, Kontaktiral sem tudi poročevalce v senci, gospoda Krojcmana in Bencmana, zato da bi skupaj korektno opravili svoje delo. Ravno tako sem prisluhnil gosperi Vazi, ki nas je takoj obtožila, da smo podporniki tobačnega lobija in zato želim poudariti, da nisem imel prav nobenega, nobenega stika z nobenim predstavnikom tobačnega lobija. Videl sem spodaj razstavo, ki jo sponzorirajo zeleni za green packaging. Eh, ta je usmerjena v isto smer, ampak seveda, glede na to, da so zeleni njeni avtori, je tu vse v redu. Eh, nekoč je že gospod Kon Bendit rekel, da je prepovedano prepovedovati kot predstavnik zelenih, sedaj pa zeleni skušajo prepovedati vse, kar se prepovedati da in pri tem eh, jih ne podpiram. Hvala. Allora bene, grazie al collega Goebbels. Abbiamo... Ok, hvala kolegi Goebbelsu. S tem smo končali to pomembno razpravo in prisluhnili številnim kolegom. In zato sem se morala dogovoriti s kolegom Remekom, ki se mu res zahvaljujem za pripravljenost, da prestavimo poročilo o projektu ITER na kasneje, torej po glasovanjih. Po glasovanju se ga bomo lotili, sedaj bomo pa takoj glasovali. Prosim, da pripravite glasovalne kartice in da zasedete svoje mesta. Da premijer se kaj zim, lahko mu zavekamo.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 z glasovanjem. Najprej poročilo Kalfin. E, kompromisno besedilo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. In e, končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja soglasno sprejeto. Zakonodajno glasovanje o, res, glasovanje o zakonodajni resoluciji glasujemo. Glasujemo še vedno. Konec glasovanja. 37 za, 3 je proti sprejeto. Čestitke. Poročilo Karinš, eh, amandma 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, amandma 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 26 in 27, to sta identična predloga za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 29. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 30. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno.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 42, 43 za, proti vzdržani sprejeto, 44 za, proti vzdržani zavrnjeno, 45 za, proti vzdržani sprejeto, 46 in 47 skupaj za, proti vzdržani zavrnjeno, 48 za, proti vzdržani. Zdi se, da je sprejeto. Preglejmo. 48. Glasujemo. 35 za 9 proti 1 zdržan sprijeto. 50, 51, 52 skupaj za proti zdržani sprijeto. 53, 54, 55 za proti zdržani sprijeto. 58 za, proti vzdržani, sprijeto 59 za, proti vzdržani, sprijeto 60 za, proti vzdržani, sprijeto 61 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani, zavrnjeno drugi del za. Preverjamo prvi del amandmaja 61. Glasujemo. Konec glasovanja. 19 za, 26 proti zavrnjeno. Drugi del za, proti zdržani zavrnjeno. Amandma 62 za, proti zdržani sprijeto. Amandma 7 za, proti zdržani sprijeto. 63 za, proti zdržani sprijeto sprejeto 64 za, proti vzdržani sprejeto 65 za, proti vzdržani zavrnjeno 66 za, proti vzdržani zavrnjeno 67 za, proti vzdržani sprejeto 68 za, proti vzdržani sprejeto 69 za, proti vzdržani sprejeto 8 za, proti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 vzdržani sprejeto 77 za, proti vzdržani sprejeto 9 za, proti vzdržani sprejeto 78 za, oziroma ne, oprostite, 79 za, proti vzdržani zavrnjeno 10 za, proti vzdržani zavrnjeno 11 za, proti vzdržani zavrnjeno, 12 za proti vzdržani. Zdi se mi, da je to zavrnjeno, ampak preizkusimo. 12, amandma 12, o tem glasujemo. Konec glasovanja. 17 za, 28 proti zavrnjeno. Amandma 13 za, proti vzdržani zavrnjeno. 14 za, proti vzdržani zavrnjeno, 15 za, proti vzdržani sprijeto, 1 za, proti vzdržani sprijeto, 16 za, proti vzdržani sprijeto, 17 za, proti vzdržani sprijeto, 2 za, proti vzdržani sprijeto, 18 za, proti vzdržani sprijeto, 19 za, proti vzdržani sprejeto. 20 za, proti vzdržani sprejeto. 21 za, proti vzdržani sprejeto. 22 za, proti vzdržani sprejeto. 23 za, proti vzdržani zavrnjeno. Končno glasovanje. Poimensko, prosim, glasujemo. Konec glasovanja. 42 za, 4 proti, 3 je vzdržani. Sprejeto, čestitke poročevalcu. Priden. No, še eno poročilo Karinš, amandma 4 za proti vzdržanje sprejeto, 15 za proti vzdržanje sprejeto, 16 za proti vzdržanje zavrnjeno, 17 za proti vzdržani sprejeto, 5 za proti vzdržani sprejeto, 6 za proti vzdržani sprejeto, 7 za proti vzdržani sprejeto, 18 za proti vzdržani zavrnjeno, 8 za proti vzdržani sprejeto, 9 za proti vzdržani sprejeto, 10, 19 pardon, za proti ne. Še enkrat 19, ker tukaj ni bilo vse v redu. 19 za, proti, vzdržani, sprijeto. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21 po delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo. Amandma 21, prvi del, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja.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 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1, 2, 2, proti, vzdržani, sprijeto. 2, 3 za, proti, vzdržani, sprijeto. In končno glasovanje, glasujemo poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. 44 za, 3 proti, 1 vzdržan, sprejeto čestitke poročevalcu. Gremo naprej. Poročilo Čičestera. Amantma 7. Za, proti, vzdržani. Zdi se, da je zavrnjeno, no, ampak tako, da bomo malo bolj imeli pod nadzorom, se skupaj preizkusimo. Glasujemo. Konec glasovanja. 27 za 20 proti, torej sprejeto. Amandma 8 za proti vzdržani zavrnjeno. 9 dva, za proti vzdržani. Oprostite, nisem prepričana. Glasujemo o amandmaju 9. konec glasovanja. 34 za, 14 proti sprejeto. Amadma 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 2 za proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 18. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 19. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 20. Prvi del. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 21, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28. Preverimo 26, v redu, preverjamo 26, glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 27 proti, zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kaj naj preverimo? 28, v redu, preverjamo 28, glasujemo. Konec glasovanja. 21 za, 28 proti, zavrnjeno. Amandma 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 30, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno.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 vzdržani. Preverjamo. Preverjamo. 39. Glasujemo. Konec glasovanja. 19 za, 30 proti zavrnjeno. 40 za, proti vzdržani sprijeto. 41 za, proti vzdržani zavrnjeno. 42 za, proti vzdržani sprijeto. 43 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 44 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog ena za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma ena, drugi del, za, proti, vzdržani zavrnjeno. Amandma pet, za, proti, vzdržani sprejeto. Šest, preverjamo, amandma pet, izvolite. Glasujemo. Konec glasovanja. 26 za, 23 proti, torej sprejeto. Amandma 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Končno glasovanje glasujemo. Konec glasovanja, 45 za, 5 proti, en vzdržan, eh, sprejeto, čestitke poročevalcev. Gremo naprej. Ustno vpraš eh, vprašanje, poročevalka je kolegica Merkis. Glasujemo samo enkrat, eh, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. 50 za, 1 proti čestitke poročevalki. Ustno vprašanje je skoraj soglasno sprejeto v redu. Končali smo z glasovanjem. Hvala vsem kolegom. Kdor ne želi prisostvovati v nadaljevanju našega dela, prosim naj čim prej oziroma takoj zapusti dvorano, mi moramo nadaljevati z delom. Thank you. Bene, proseguiamo i nostri lavori. Prav, nadaljujemo z delom. Prosim, da sedete. Tisti, ki pa nimate tega namena, pa zapustite dvorano, prosim. V redu. E, začnimo z delom. Zahvaljujem se kolegu Remeku še enkrat za vašo pripravljenost, ampak kot ste videli, sem se zelo potrudila, da smo hitro opravili z glasovanjem zaradi vas. Torej, začnimo, prosim, če želite klepetati, storite to zunaj. E, Torej, gospod Remek, pet minut imate na voljo, izvolite. E, e, Najlepša hvala, gospa predsednica. Dragi kolegi in kolegice, pri oblikovanju tega dokumenta sem menil, da predlog Evropske komisije ne bo zagotovil trajnega prispevka k projektu ITER. Mislim, da bi morali to financirati v sklopu večletnega finančnega okvira. Poskušali smo odraziti tudi pogajanja in glasovanje v odboru za proračun. Predlog sveta za vključitev ITRA v pododelek 1A predstavlja kontroverzno temo. Nekateri imamo pomisleke. 58 predlogov sprememb imamo. Večina je osredotočenih na financiranje projekta ITER. Mislim, da bi morali preprečiti to, da škodujemo drugim projektom, če ITER ostane v pododelku 1A večletnega finančnega okvira. O vseh teh točkah smo že razpravljali na našem sestanku poročevalcev v senci in to smo poskušali vključiti v kompromisne predloge sprememb. Prvi se nanaša na financiranje v, primer, eh, v primeru previsokih stroškov, drugi pa se nanašajo na celotno financiranje projekta. Rad bi se zahvalil vsem kolegom in kolegicam, vsem poročevalcem v senci za njihove predloge in eh, za njihov duh sodelovanja, v katerem so delovali. Njih, pa tudi vse ostale kolege in kolegice, bi pozval k dodatnim mnenjem, dodatnim komentarjem. Tudi v zvezi s kompromisnimi predlogi spremem. Tako, da bomo zagotovili široko podporo besedilu. Veselim se nadaljnega sodelovanja. Hvala. Hvala, gospod Remek. Besedo dobi kolegica Gardini. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz bom hitra. Naj se najprej zahvalim kolegi Remku za upravljeno delo. Uh, poročilo, ki ga je pripravil, se mi zdi odlično izhodišče za oblikovanje eh, skupnega stališča in mislim, da moramo v tem primeru res zasledovati cilj, da eh, dosežemo čim bolj eh, skupno deljeno mnenje. Eh, vprašanja in skrbi so namreč skupna, kar je povedal že kolega Remek. Želja po financiranju tega izredno pomembnega projekta obstaja. In ravno tako imamo skupne eh, skrbi eh, glede tega pomembnega projekta, ki zahteva eh, visoke naložbe. In zato eh, to ne sme vplivati na sredstva, ki so namenjena za tudi številne druge ravno tako pomembne projekte. Torej, zato eh, moramo paziti, da bomo vsi zasledovali to, da se bo ta projekt lahko uresničil in da ne bo žrtev skr za skrbljenosti oziroma skrbi za uresničevanje drugih proračunskih postavk. Zato upam, da bomo čim prej imeli na voljo bolj gotove informacije v zvezi z večletnim finančnim okvirjem in mislim, da če bomo imeli na voljo primirne informacije, varovalke, bomo to financiranje lahko vključili v kategorijo 1A. To je tudi usmeritev, če se ne motim, ki je izražena v mnenju komisije oziroma odbora za proračun. In zato mislim, da lahko tu opravimo zelo dobro delo, tudi ob upoštevanju rezultatov odbora za proračun. Hvala. Sedaj pa kolega oceniti eh, na lahko. Kolega Tošanovski. Hvala, gospa predsednica. Tudi sam bi rad dejal, da je poročevalec opravil zelo dobro delo. Dolgoročno financiranje za takšen mednaroden, takšen širok projekt eh, brez doma ni preprosta naloga. Tudi sam menim, da mora Evropska unija zagotoviti stabilno financiranje in dobro podporo temu projektu. Obenem pa ne smemo ogroziti drugih projektov, ki se nahajajo v istem delu proračuna. Govorili smo o več denarja za ta projekt. Mislim, da se s tem vsi strinjamo. Podpiramo različico ki se nanašajo na standardno financiranje. To pomeni financiranje, ki je predmet nadzora Evropskega parlamenta, nadzora Evropske komisije. Nočemo videti torej dodatnih eh, sredstev z naslova držav članic. To bi bilo preveč zapleteno, še posebej v kontekstu teh kriznih časov. Zagotoviti želimo podporo za projekt, zato potrebujemo podporo v tem parlamentu. Vsi se moramo strinjati in podpreti eh, to vrsto financiranja in ta napredek. Še enkrat hvala poročevalcu. Hvala, gospod Vidal Quadras. Hvala, gospa predsedujoča. Vsi se zavedamo, kako privlačne so raziskave na področju fuzijske energije. In ni na ključje, da, takega projekt, da ta projekt podpirajo glavne sile, naši glavni partnerji eh, v tem projektu, bolj kot evropske institucije. Gre namreč za pomembno vlogo, ki jo lahko to odigra v energetski sliki prihodnosti. In zaradi tega je potrebno, da Evropska unija s svojimi zavezami prispeva k projektu ITER in se drži svojih finančnih obveznosti. In zato take možnosti, kakršne smo slišali v zvezi z morebitno um, opustitvijo projekta, niso primirne. Zato je treba za naslednji finančni okvir, zagotoviti, da bo ta projekt deloval izven tega. Sam se zato nisem nikoli zauzemal, zato ker je najboljši način, da se zagotovi nadaljne delovanje tega projekta ta, da ostane vključen v finančne perspektive in večletni finančni okvir. In taka pobuda kot je ITER, mora imeti zagotovljeno odobritev financiranja že zdaj v okviru sveta. V nasprotnem primeru se zmož, možnosti za uresničitev izredno zmanjšajo. Zato se mi zdijo logični predlogi sprememb, ki se nanašajo na varovalke, predvsem zato, da dodatni stroški, do katerih lahko pride, ne bi vplivali na druge proračunske postavke. Zato mislim, da imamo na voljo odlično podlago, to je poročilo našega kolege Remka in na tej osnovi gotovo lahko še nadaljnje izboljšamo to zelo kakovostno delo. Hvala, kolegica Hercog. Congratulate. Najlepša hvala, gospa predsednica. Čestitela bi rada gospodu Remku. Pozdravljam tudi komisijo. Imamo novega direktorja za raziskave na področju energije in to je nekdo iz moje države. Mislim, da bomo z velikim veseljem sodelovali z njim tukaj v odboru ITRE, ne glede na to, iz katere politične skupine prihajamo. Glede poročila pa takole. Želim se dotakniti zgolj financiranja rada bi opisala, kaj je pomembno, o čem moramo v odboru itre govoriti. Predlagam, da ohranimo predlog spremembe na temo financiranja, o katerem so glasovali v odboru za proračun in ga tudi podprli. Kaj želimo doseči? Želimo zagotoviti sredstva za ITER. Želimo ohraniti tudi sredstva za obzorje 2020 in druge projekte v sklopu porodelka 1A. Želimo se izogniti temu, da bi dodatni stroški padli in presekali pododelek 1A. Vemo, da je zgornja meja za 1A premajhna glede na eh, previsoke stroške, ki jih pričakujemo. Če vemo, da eh, ta zgornja omitev ni dovolj visoka in da potrebujemo sredstva tudi za druge projekte, potem je nujno, da preidemo to zgornjo omejitev, zgornjo omejitev eh, v večletnem finančnem okviru. To je jasno in o tem se strinjamo. Če to damo eh, zunaj meja večletnega finančnega okvira, kam? Če prosimo za eh, medvladno financiranje, imamo težavo, saj bomo izgubili nadzor Evropskega parlamenta, ker to ne bo v eh, večletnem finančnem okviru. Pomembno je torej, da ta projekt uvrstimo zunaj, onkraj zgornje omejitve, zunaj proračuna, ampak znotraj večletnega finančnega okvira. Če bi šli predalec zunaj meja teh okvirov, potem bi izgubili nadzor. Veseli me, da eh, so z nami tudi predstavniki, eh, ki se ukvarjajo s proračunom, gospod Odi, gospa Karvajo paziti moramo, drugače bomo naleteli na velike težave. Kot piše v nekaterih predlogih sprememb, da mora to biti on kraj zgornjih omejitev, prav. Ampak potrebujemo lasna sredstva. Če ne bomo imeli lasnih sredstev, potem bomo vse skupaj spet obravnavali v sklopu porodelka 1A. Mislim, da mora ta eh, odbor, naš odbor, zaupati odboru za proračun. O tem smo se na dolgo in počest pogovarjali predlagam, da ohranite kompromisno, to kompromisno rešitev. V naši resoluciji imamo eh, odstavek, to je resolucija, o kateri smo glasovali marca na temo večletnega finančnega okvira in če bi sedaj zavrnili takšno besedilo, bi se znašli v naskrižju z našo resolucijo, ki je bila podprta z več kot 500 glasovi na plenarnem zasedanju marca mislim, da se politične skupine strinjajo glede tega, kam je potrebno sedaj usmeriti naš trud. Če pa imate kakšna vprašanja, pa prosim pojasnite, eh, če želite kakšna pojasnila. Mislim, da imamo tukaj iz politične, vsake politične skupine nekoga iz odbora za proračun. Mislim, da je to smiselno. Hvala. Merci, euh, Hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz bi se želela oglasiti v smislu kot kolegica Hercogova in navezati tudi na pripombe kolege Videla Quadrasa. Pred nami je projekt, mednarodni projekt, ki določa celo vrsto pravil In mi, države članice in Evropska unija, moramo izpolniti naše zaveze in obveznosti napram drugim silam, ki sodelujejo pri tem programu. Eh, seveda pa ne sme to penalizirati drugih raziskovalnih programov in zato ga je treba obravnavati posebej. Mislim, da je ta kompromis eh, odbora za Mm, proračun, ki skuša zagotoviti po eni strani kontinuiteto financiranja ter tudi nadzor in eh, stalnost tega financiranja, predvsem na tem moramo ustrajiti, da bo to financiranje stalno zagotovljeno. Um, Še toliko bolj, ker gre za financiranje, ki ni samo medvladne narave, ampak za financiranje v katerem so udeležene tudi lokalne skupnosti in druge skupnosti na regionalni ravni, eh, ki se delujejo pri tem projektu. Gre torej za precej kompleksno situacijo in mislim, da so države članice tukaj prevzeli določena tveganja s tem, da si niso. Uh, neke varovalke eh, zagotovile oziroma, da si niso zavarovali hrbta pri tem projektu. In zato moramo biti zelo jasni, ko govorimo o njegovih omejitvah, ki jih bo treba upoštevati. Kakorkoli naš parlament je eh, v razpravi, ki je sicer imela veliko protislovnim elementov, pokazal, da postopa precej previdno in sploh glede na prihodnje finančne perspektive je lahko projekt ITER tisti, ki bo ošibil naše, naša strateška stališča. Zato moramo zagotoviti, da bo to močan element v naših razpravah, ki nam bo pri, pomagal, da bomo lahko naredili pomemben korak naprej, ne pa obratno, da nas bo ošibil v naših stališčih. Zato res pozdravljam eh, to poročilo in tega kolega in mislim, da če je to sprejeto v eh, strinjanju s eh, odborom za proračun, je lahko to zelo močna pozitivna točka. Kolegica Karvaljo. Najlepša hvala, sem poročal v odboru za proračun za to mnenje. O mnenju smo že glasovali in ustreza temu, kar je že povedala gospa Hercog. Imamo kompromis, zahvaljujemo se poročevalcu. Naše stališče je naslednje. Želimo povdariti pomen projekta eh, ITER. Financirati ga moramo z naslova večletnega finančnega okvira. Tista končna rešitev pa mora biti takšna, da višji stroški ne smejo vplivati na druge projekte v NA, Kozme, Erasmus za vse, um, vse, kar najdemo v pod razdelku NA. To je še ena točka, ki je izjemno pomembna. Ta priporočila moramo prenesti našima dvema pogajalcema za večletni finančni okvir, končna odločitev je namreč povezana s pogajanji o večletnem finančnem okviru, zato se moramo uskladiti tako eh, z odborom Mitre, kot tudi z odborom za proračun. Biti moramo eh, prožni, kar se tiče končnih pogajanj o večletnem finančnem okviru okviru, ampak to je naše priporočilo in eh, odbor za proračun je to večinsko podprl. Hvala. Grazie. Odi, prej, Žampol. Žampol, odi. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz bi želel čestitati poročevalcu, eh, pri čemer pa ponovno obžalujem, to razhajanje med predpisi Euratom in med ehm, predpisi za Evropski finančni okvir. Po eni strani imamo sedem let, po drugi pet let in ehm, ne vem, kako se lahko to reši. Glede proračunskih zadev, sam sem član odbora za proračun ehm, in se strinjam s stališči, ki so bila v zvezi s tem povedana gotovo je potrebno uskladiti mnenje odbora za proračun eh, in njegovih stališč ter zagotoviti neko usklajenost med temi stališči, sploh zaradi oblikovanja političnih stališč. Pri vprašanjih financiranja moramo paziti da bodo uporabljene besede zelo dobro pretehtane, da ne bomo imeli kakršnih koli nedvoumnosti na koncu pogajanja. Hvala, sedaj pa dobi besedo komisija. You, Hvala, gospa predsednica. Rad bi se zahvalil poslancem in poslankam Evropskega parlamenta za to zelo zanimivo razpravo o ITRU in za široko podporo, ki ste jo izrazili v prid projekta. Strinjam se z mneni, ki se nanašajo na specifične lastnosti itra in za, eh, ki se nanašajo na njegov velik pomen za Evropo. To je prvi takšen široko potezni eksperimentalni projekt. Na eni strani imamo velika tveganja, na drugi strani pa tudi eh, trud vseh partnerjev, da odpravijo eh, ta tveganja en od glavnih zaključkov študije o ITRU se nanaša na boljšo stroškovno učinkovitost. Študijo so izvedli pri Ernst in Young na prošnjo odbora za proračunski nadzor. Slišal sem glavne pomisleke poslancev in poslank članov tega odbora glede namenskih sredstev eh, in omejevanja sredstev za eh, ta projekt ter eh, komentarjev, ki se nanašajo na to, da bi se morali izogniti škodi za druge projekte. Želite integ ponovno integrirati eh, financiranje tega projekta znotraj večletnega finančnega okvira. Spremljanje tega projekta je zaveda izjemno pomembno. Tudi o tem ste že govorili. tudi pri nas krepimo naše ukrepe za to. Pripravili smo že eh, poročilo iz leta 2012 z področja fuzije in energije in še naprej bomo počeli prav to, redno pripravljali poročila. In še zadnji komentar sodelovanje evropske industrije, tega danes sicer niste omenili, ampak to sodelovanje v veliki meri doprinese k samemu projektu. Industrija sodeluje pri eh, javnih naročilih, pri sklepanju eh, pogodb, ki so ponovno zelo inovativne, tako da je Evropa na vodilnem položaju ne le kar se tiče fuzijske znanosti, fuzijske energije, ampak tudi kar se tiče industrije. Hvala. Grazie, bene, dopo questo... Hvala, dobro. Besedo dobi sedaj spet poročevalec. Eh, eh, Najlepša hvala še enkrat. Hvala vsem kolegom in kolegicam za njihove prispevke. Vesel sem, da smo imeli priložnost slišati tudi stališče komisije. Res je, pripravili bomo analizo prispevko in s pomočjo te analize bomo lahko nadaljevali s svojim delom. Ko bo to potrebno, bomo ponovno sklicali sestanek s poročevalci v senci. Veselim se nadaljnega sodelovanja v prihodnosti. Hvala. Hvala za to delo, ki smo ga ravno kar opravili in nadaljujmo z našim dnevnim redom. Želela bi kolegom na hitro sporočiti um, nekaj v zvezi z uh, misijo ITRE v Španiji. Um, od 12. do 15. februarja, ko smo obiskali Tarragono in Sevilijo. Eh, kolegi Kolarska, Bobinska, kolegica Mazej Kukovič, Van Bremt, Van Nistelrooy eh, so poleg mene bili prisotni, poleg tega pa španski kolegi Teresa Madurel, Pilar de Costillo, Andres Barrea, Marija Badija Ikučet in Salvador besedo. Obisk je potekal v dveh delih. Prvi dan smo obiskali Tarragono. Ehm, sprejel nas je župan in videli smo najve, eno največjih pristanišč v Španiji, ki je eden pomembnih strateških centrov v Južni Evropi, kjer se hkrati razvija tudi kemijska industrija in logistika. Imeli smo tudi okroglo mizo um, na univerzi Rovira in Virhili. Um, Govorili smo o prenosu znanja, inovacij, viziji eh, in obiskali oddelke, ki so zainteresirani za dostop do evropskih skladov, še zlasti v okviru sedmega okvirnega programa. V okviru tega eh, obiska so se naši poslanci seznanili s Tarragono, to je regija, ki ima močan industrijski potencial, kjer tudi raziskovalna industrija dobro deluje. Poleg tega so m, mm, se poslanci seznanili o dejavnostih IPTS-a in o njegovi posvetovalni vlogi v procesu sprejemanja odločitev na evropski ravni. Drugi dan smo obiskali Sevilijo, skupni raziskovalni center GRS. Eh, tukaj smo govorili predvsem o inteligentnih specializacijah, eh, obzorju 2020 in o drugih dejavnostih inštituta. Program obiska je vključeval tudi srečanja poslancev s predstavniki lokalnih organov in skupnosti. Uh, feedback poročilo smo pripravili in kolegica Mazej bo v prilogi pripravila tudi telefonske številke vseh, ki smo jih obiskali, vseh partnerskih organizacij in inštitutov. Potem pa še povzete kočerajšnjega sestanka koordinatorjev, tri zakonodajna poročila so bila sprijeta v, v e Ukrajina, eh, pri kateri bom sama poročevalka, eh, na to elektronsko sporočilo visoke hit, sporočanje visoke hitrosti, kar eh, dobi stranka pač mm, za levo demokracijo in na to še drugi projekt, ki ga dobi Alde. In potem še neki obiski, ki, eh, za katere bo poskrbela stranka ELS. Ne na zadnji obisk v Litvi, eh, ki je predstavljen na obdobju od 15. do 18. julija. Predviden je bil za prihodni teden, vendar sta samo dva kolega za to takrat na voljo, tako da smo izgled predstavili. Sedaj pa k zadnji točki na dnevnem eh, redu. Računalništvo v oblaku. Najprej dobi besedo komisija v zvezi s tem. In sicer Mario Campolargo iz zadevnega direktorata. Gentlemen. Dobro jutro, gospe in gospodje. Naj se najprej zahvalim temu odboru in predsednici za to priložnost, da na kratko predstavim eh, načela, ki se skrivajo za sporočilo, ki smo ga eh, lani 27. septembra sprejeli na temo računanja v oblaku. Naj predstavim najnovejše informacije o izvajanju. Začnimo s pomembnim vidikom, ki se navezuje na potrebo po trajni eh, rasti, po večjih inovacijah in večji konkurenčnosti. To je še posebej potrebno sedaj, ko so eh, napovedi za ekonomsko rast tako šibke. Zato se moramo pogovarjati o oblaku in o vseh eh, podjetjih eh, in modelih, ki so povezani z oblakom. Oblak spreminja pravila igre za to področje. Potencijala za Napredek je ogromno. Naj, naj, naj ga predstavim. Rast 30 eh, do 40 odstotkov. Še posebej za tiste javne uprave, ki so soočene z nizkimi in nižjimi proračuni. Veliko lahko pridobijo MSP-ji, to je tudi priložnost za uh, eh, visokotehnološka podjetja, da izkoristijo ta dinamični sektor kot ponudniki storitev. In ena zadnje še priložnosti za telekomunikacijska podjetja, ki stagnirajo. Vse to, vsaj po našem mnenju, vodi k velikim gospodarskim prednostim, ki jih lahko prevedemo v milijone oziroma milijarde evrov in milijone novih delovnih mest v Evropi. Evropa lahko in tudi mora zagotoviti pomembno Eh, vlogo oblaka. Ni potrebe, da vse skupaj spet vodijo ZDA. Odzvati se moramo te na tehnološke izzive in ukrepati hitro, odločno. Zgraditi moramo svoje sposobnosti in omogočiti lažji dostop do storitev v oblaku za uporabnike v različnih sektorjih, naprimer na področju eh, avtomobilizma, na področju Eh, vesoljske industrije, na področju telekomunikacij. Evropa mora odpreti vrata v svet tehnoloških prednosti, ki jih že tako ali tako ima zaradi kakovostnih storitev, kakovostnih proizvodov in zato, ker spoštuje pravice do zasebnosti in varnosti. Ta vidik je nujen zato, če želimo vzpostaviti zaupanje tako na eh, zasebni, kot tudi na javni ravni pri uporabi storitev v oblaku. Zagotoviti moramo, da bomo spoštovali eh, varstvo podatkov, kibervarnost, zakonodaja mora biti jasna, eh, skladna in pokrivati mora dostop do oblaka. To je namen revizije varstva podatkov in eh, tudi namen kibervarnosti uporabiti moramo digitalni enotni trg zato, da zgradimo naše prednosti, eh, izboljšamo konkurenčnost in da izidemo iz krize, s katero se sooča Evropska unija. To je naš cilj, ko govorimo o eh, pogodbah, o e-trgovini in o IPR-jih. Izkoristiti moramo tudi potencial javne porabe. Zagotoviti moramo, da ustrezno ponudbo za poprašovanje, ki obstaja. To je namen eh, evropskega partnerstva za oblak. To moramo narediti na način, ki omogoča priložnosti za rast, še posebej za eh, mala podjetja, še posebej za tiste manj favorizirane um, posameznike in to na način, ki ščiti naše državljane. Državljani morajo biti na prvem mestu, ko oblikujemo zakonodajo na tem področju. Zato naša politika povdarja pomemben razvoj, naprimer priznavanje in uporaba globalnih standardov, ki bodo omogočili varnejšo uporabo oblaka in večjo odprtost do konkurence v oblaku. Govorimo tudi o ustreznih eh, varnostnih klauzulah v pogodbah, ki ščitijo mala podjetja in uporabnike. Standardi morajo biti na zelo visoki ravni za vse uporabnike. Vse to želimo narediti zato, da bomo sprejeli storitve v oblaku na ta način, da bodo vse te storitve eh, dostopne, cenejše in varnejše za vse, ki jih uporabljajo. Zavedamo se, da um, smo že na poti izvajanja naše strategije. Evropsko partnerstvo za oblak in usmerjevalni odbor, eh, ki mu načeluje predsednik ILS, se bo kmalo ponovno eh, srečal. V preteklosti se je eh, že srečal s predstavniki industrije in z vsemi javnimi organi. ECI ima visoke standarde, smo že v zadnjih fazah pripravljajo se tudi prva umestna poročila, ki bodo pripravljena v sredi tega eh, leta. Specifične pogodbe, naprimer SLA, se sklepajo v stiku eh, s predstavniki industrije in drugimi akteri. Spoštovani poslanci in poslanke, pomembno je, da vsi podprete to agendo za oblak. Komija, komisija želi pristop, ki bo tehnološko eh, razumen in pripravljen na prihodnost. Kot predlagajo politike EU, moramo eh, pohitriti naše delovanje, biti moramo agresivni, tako da bomo na vodilnem položaju razvoja, tako da bomo lahko odločali, kam bomo šli v prihodnosti. Ne smemo si privoščiti, da bi zamudili vlak za oblak vsi poslovni eh, modeli in tehnologije povezani eh, z oblakom že spreminjajo pravila igre. Aktivno sodelujemo z drugimi regijami po svetu, zato da bi oblak postal realnost. Dovolite mi, da sklenem svoje kratko, eh, svoje kratko predstavitev. Želimo konstruktivne povratne informacije, želimo podporo Evropskega parlamenta. Sam uh, in moja ekipa bomo vsi na voljo za dodatna eh, pojasnila in sodelovanje. Z veseljem bom eh, sodeloval s poročevalko Pilar de Castillo v vsakršni obliki. Najlepša hvala. Grazie, uh, hvala lepa. Besedo dobi sedaj naša poročevalka Pilar de Castillo. Hvala lepa predsedujoča. Jaz bi želela na začetku čestitati komisiji, ker je dejansko predstavila dokument, ki vključuje vse glavne temelje te strategije za računalništvo v oblaku in eh, evropske strategije na tem področju. To je nekaj, za kar uh, smo se zelo zauzemali, pa čeprav je v tem trenutku to bo dokument bolj informativne narave in ne še zakonodajne, je zelo dobro došel. Odbor ITRE je na podlagi predloga komisije eh, pripravil poročilo na lastno pobudo in o tem danes razpravljamo. Ni dvoma in eh, to smo slišali tudi v predstavitvi Marija Kampolagarga v imenu komisije, da so možnosti, ki jih ponuja računalništvo v oblaku, neizmirne. In eh, po mojem mnenju je nujno, da mi v odboru to še dodatno poudarimo in da poudarimo, da dan danes ne obstaja nobena organizacija, ne javna, ne zasebna, ki ne bi uporabljala določene baze podatkov in ne bi bila pri tem povezana z določenim omrežjem. Tako da praktično vsa podjetja, vlade in posamezniki predstavljajo eh, morebitne uporabnike storitev v oblaku. V nekaj letih lahko računalništvo v oblaku postane možnost trgovanja, ki bo zelo veliko obljubljala. Uh, in zmogljivosti, ki jih ponuja s temi virtualnimi infrastrukturami ter z možnostjo, da se določene operacije izvajajo praktično v realnem času, istočasno in uh, vse to se ponuja seveda po konkurenčnih cenah. Vse to so možnosti, zaradi katerih uh, lahko to prispeva k povečanju konkurenčnosti in produktivnosti podjetij, ki bodo uporabile ta pomemben korak naprej na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki ga predstavlja računalništvo v oblaku. Komisija je že podala podatke v smislu tega, da, je v 2000, da bo v letu 2014 že 50 odstotkov vseh zmogljivosti, ki se bodo uporabljali na tem področju virtualne narave, kar pomeni, da bi lahko to prispevalo k izredno visokim prihodkom in dobičkom za tiste, ki s tem upravljajo. Hkrati lahko to pomeni pomembno spodbudo za gospodarski razvoj in za zaposlovanje. Ampak kot katerakoli strategija za to področje potrebuje tudi ta strategija horizontalno naravo. Eh, in njen uspeh bo odvisen tudi od uspeha drugih ukrepov, ki bodo sprejeti na ravni Evropske unije, zakonodajnih in drugih, pri katerih sodeluje tudi Evropski parlament, kot naprimer sistem za zaščito podatkov, razvoj ukrepov povezanih s radioelektričnim spektrom, ki bo lahko omogočil večji ali manjši razvoj širokopasovnega mobilnega dostopa, ki je bistvenega pomena za računalništvo v oblaku, potem eh, razvoj cen in stroškov na tem področju. Eh, audiovizualne vsebine in njihovo upravljanje in tako naprej. Torej pri tej prvi izmenjavi mnenj eh, Eh, s komisijo in med nami se seveda ne bomo mogli dotakniti vseh posameznih vidikov. Sama komisija se osredotoča na mm, nekatere glavne dejavnosti in sicer tri so takšne glavne ključne dejavnosti. Prva je povezana s standardi. Uh, Povedali smo že, da je treba urediti to zmešnjavo standardov, da je treba deblokirati, hmm. prebiti se moramo skozi džunglo standardov. In zato je res dobro, da je Evropska komisija Evropskemu inštitutu za standardizacijo telekomunikacij zaupala pripravo um, pregleda obstoječih standardov, ki zadevajo interoperabilnost, dostop um, in druge vidike. To je bistvenega pomena za to, da bo ta trg v oblaku, ki se sedaj uh, pripravlja, odprt in konkurenčen. In ne smemo pozabiti tudi na to, da ima vsak ponudnik storitev v oblaku svoj lasten umestnik. Uh, aplikacij in aplikacije, kar bo treba uskladiti, če bodo želeli uporabniki prehajati iz enega oblaka v drugi. To je ena izmed ključnih točk. In zato potrebujemo vsaj neke skupne minimalne standarde za različne umestnike, ki bodo omogočali uporabnikom prehajanje obl med oblaki. Uh, Če ne bomo tega zagotovili, bomo ustvarili trg, ki bi ga lahko imenovali trg na stebrih, torej trg, v katerem bi uporabniki eh, oblakov bili eh, zavezani na enega samega ponudnika oblaka, ne bi pa imeli možnosti prehajanja, kar pomeni, da bi trg postal nekonkurenčen, saj uporabnik ne bi imel možnosti zamenjati svojega ponudnika. Što bi bilo za, v tem primeru za velike stebre posameznih ponudnikov. Torej, proti temu se moramo boriti in se zauzemati za odprt, konkurenčen trg. Potem še en pomemben vidik zadeva varne pogodbene pogoje. To je drugo izredno pomembno vprašanje, pri kateri moramo imeti prožno in odprto vizijo. Namreč pod konceptom oblaka se podrazumevajo različne vrste trgovanja in poslovanja tudi med različnimi družbami, ki jim izvajajo različne dejavnosti in tudi med upravami podjetij proizvodnjo in tako dalje. Tako da e, za različne namene in različne dejavnosti moramo tukaj pripraviti primerno podlago in primerne pogodbene pogoje. In tretjič, e, vprašanje Evropske platforme za računalništvo v oblaku. E, in pri tem je treba poudariti pomen javnega sektorja ter njegove povezave z evropskim gospodarstvom. To je izredno pomembno. Vse to, kar javni sektor počne v prid digitalizaciji ter razvoju računalništva v oblaku, bo ključnega pomena, saj bo to element, ki bo za seboj potegnil celotno družbo in vse druge gospodarske sektorje. Če želimo v Evropi biti med vodilnimi pri razvoju digitalnega delovanja, bomo morali zagotoviti nek switch over tudi v javnem sektorju in javni upravi. Vsekakor ideja je ta, da se moramo usmeriti, v smislu razumevanja ključne vloge, ki jo igra javni sektor pri eh, računalništvu v oblaku in bolj nasplošno eh, digitalni družbi. Dejstvo, eh, mislim, zauzemati se moramo za to, da ne bi imeli povsem razdrobljenega trga računalništva v oblaku na regionalni ravni, nacionalni, na evropski in ne vem še kje to bi odsevalo trenutno še dokaj razdrobljeni notranji trg. In zato je treba trg računalništva v oblaku začet, že na samem začetku obravnavati drugače. In za konec. Razvoj računalništva v oblaku ima morda tudi ta pomen oziroma vredno, vrednost, da bo vplival na sam digitalni trg. In projekt razvoja novega digitalnega trga je pomemben, ukolikor je ta horizontalen in zadeva toliko elementov zakonodaje, ki se trenutno urejajo na nacionalni ravni. In na ta način, če se to uskladi, lahko močno prispevamo k uskladitvi in poenotenju skupnega notranjega trga. In v tem smislu se mi zdijo možnosti, ki jih ponuja računalništvo v oblaku, izjemne. Danes govorimo o enotnem digitalnem trgu v kontekstu našega enotnega evropskega trga. No, dejansko bomo čez nekaj let in to zelo malo let govorili samo še o notranjem trgu, o skupnem trgu in ta bo izključno digitalne narave. Ne bomo več govorili o enotnem digitalnem trgu. Ta dinamika je takšna, da bomo gotovo govorili o tem, da je treba uh, Eh, realizirati enotni trg, ne bomo pogovorili o specifičnih elementih tega trga. Ta notranji trg bo sam po sebi digitalne narave. In zato zaključujem, pri tem še enkrat čestitam komisiji, kot poročevalka se tudi zahvaljujem za to prvo izmenjavo mnenj s komisijo ter želim povedati, da sem kot ponavadi vedno na razpolago vsem članom našega odbora za uh, izmenjavo mnenj, za sprejemanje mnenj v začetku tega procesa, s katerim se bomo začeli v parlamentu ukvarjati. V prvi teden junija bom pr predstavila svoje poročilo uh, in potem bomo delali naprej tako da se že unaprej zahvaljujem razpoložljivosti našega odbora in kolegov za delo na tem področju in prepričana sem, da bomo pri na tem področju, ki toliko ponuja in obljublja za prihodnost, lahko dosegli več, več, velik napredek, pri tem pa se izognili težavam, ki se tukaj lahko pojavljajo. Hvala, Pilar de Castillo, za to poročilo. Kot ste videli, sem pustila dovolj časa na voljo tako komisiji kot poročevalki in zelo zadovoljna sem, da sem imela to možnost. Saj veste, da je to zadnja točka na dnevnem redu danes do povdne in mislim, da so vsi prisotni izredno zainteresirani za to temo, zato tudi nismo časovno omejeni. Uh, in si lahko privoščimo več časa za to zelo pomembno razpravo. Vsake toliko imamo to možnost, tako da jo kar izkoristimo. Kolegica Trautman, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dejansko je to vprašanje oblaka. Bistveno vprašanje za razvoj dejavnosti podjetij, zagotavljanje zaposlovanja ter za perspektive rasti. K trem vprašanjem bi se želela vrniti, vprašanjem, ki jih želim postaviti komisiji ter naši poročevalki Pilar de Castillo. Najprej, kar zadeva standarde. Eh, v zvezi s tem sem že govorila z odgovornimi eh, v ECU, ki sodelujejo s številnimi eh, podjetji katerih večinski interes je usmerjen na evropski trg. Zakaj to pravim? Zato, ker številne podjetja se želijo bolj mednarodno uveljavljati in iščejo na tem področju neke skupne standarde. No, ampak vprašati se moramo, kako lahko strategija Evropske komisije glede standardov evropskim družbam in še zlasti družbam, ki bodo razvile svoje dejavnosti v, oblakom, v oblaku, Eh, konkurenčno prednost. Torej, kakšne konkurenčne prednosti, kakšna strategija, da se to zagotovi, sploh če govorimo o usklajevanju standardov. In če bomo naknadno ugotovili, da so ti standardi eh, pripravljeni predvsem za družbe eh, ter delovanje na drugih predeljih sveta. Ne vem, če bo to res doseglo cilj, ki si ga želimo. Potem drugič, ko govorimo o oblaku in o infrastrukturah, mislim, da bi bilo potrebno to dvoje v tej razpravi povezati, še zlasti tiste infrastrukture, ki zagotavljajo shranjevanje podatkov in na to še vsa omrežja. v zvezi s tem mislim, da nam ni treba se zauzemati samo za shranjevanje podatkov na evropskem ozemlju. Podatki se selijo, moramo pa se vprašati o tem, kako lahko zagotovimo varno omrežje. To vprašanje je torej povezano ne toliko z elektromagnetnim spektrom, eh, z radioelektričnim spektrom, temveč z razvojem omrežij sploh, ko govorimo o umestnikih in povezavah. Če imamo za to na voljo recimo milijardo sredstev, se moramo vprašati, na kakšen način komisija zagotavlja povezavo med strateškim vprašanjem, vprašanjem varnosti omrežja ter vprašanjem upravljanja z podatki. Kako si vi to predstavljate tudi z finančnega vidika, glede na to, da imamo s tem vsi problem, ker nimamo neke široke perspektive za financiranje takšnih infrastruktur. Potem pa še vprašanje sledljivosti podatkov ter cibervarnosti. V današnjem času in v naših razpravah se pojavlja vprašanje, ali je naše zauzemanje za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov povezano tudi z varnostjo, ki jo zagotavljajo računalniške strukture, s cibervarnostjo. To je pomembno vprašanje. Še zlasti pri razvijanju storitev moramo pri tem pozorno spremljati in se zavedati, vseh dogodkov, ki smo jim bili priča v nedavnem obdobju in ki so precej eh, ošibili tudi posamezne države članice. In zato bi želela tukaj poudariti pomen dela, ki ga upravljamo na področju zagotavljanja cibervarnosti, hkrati pa tudi pomen pogodb in pogo, eh, pomen zaupanja torej, kar zadeva sklepanje pogodb na trgu, ki, za katerega si želimo čim večjo odprtost, mora biti to res odlično zastavljeno. Zagotoviti moramo okvir, ki ne bo zaprt, ki pa bo hkrati zagotavljal vso potrebno varnost. To so točke, ki sem jih želela izpostaviti na tej stopni naše razprave. Hvala. Grazie, la collega Ticao, prego. Mulțumesc, doamna colegița Ticau, pentru faptul că înaintea... Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila komisiji, da je pripravila ta dokument. Sledila sem razvoj dogodkov komisiji na področju računalništva v oblaku. To počnem že precej dolgo časa. Priznati moram, da sem pričakovala malce bolj zakonodajen dokument, dokument, ki bi bil bolj praktične, eh, jedrnate narave. Strategijo, cilje, akcijski načrt. Tukaj imamo tri ukrepe. Potrebujemo pa tudi eh, sredstva, potrebujemo časovnico in zato potrebujemo takšen dokument strani komisije. Ta dokument se nanaša na računalništvo v oblaku v Evropi, pripravljen je bil lani. A, na žalost, niti ta dokument, niti dokument o partnerstvu za oblak ne dajeta dovolj jamstev, dovolj pojasnil glede uporabe posameznih storitev na osnovi eh, dogovorov med ponudnikom storitve in uporabnikom storitve. Izogniti se moramo škodljivim klauzulam v takšnih dogovorih. Zagotoviti moramo, da potrošniki ne bodo premalo zaščiteni. v okviru mreže za skrbniške storitve in eh, za, za elektronsko identifikacijo smo se pogovarjali eh, o tem. Vprašanje je naslednje, ali imamo dovolj strogo uredbo, ki preprečuje škodljive prakse, škodljivo, škodljive klauzule. Evropski parlament se mora boriti za zaščito potrošnikov v Evropi ne glede na to, kaj želimo storiti za državljane in državljanke, moramo zagotoviti, da eh, dogovori o storitvah, dogovori med ponudniki storitev in uporabniki v prihodnosti ne vključujejo nobene oblike eh, škodljive, nejasne klauzule, ki eh, uporabnike ujamejo Eh, jim ne omogočajo prožnosti, da ne morejo iti k drugemu ponudniku storitev in ne zagotavljajo eh, visoke ravni storitev. Pri tem se strinjam tako s kolegi, kot tudi s komisijo. Mislim, da je izjemno pomembno zagotoviti tiste prave, eh, dobro razvite standarde. Storitev morajo biti laže dostopne na trgu. Standardi ki jih sprememo, morajo obstajati na mednarodni ravni, ščititi morajo evropski trg, obene pa omogočati dostop za tretje države, ki so prav tako naredile veliko korakov naprej na področju računalništva v oblaku. Varnost je bistvenega pomena, če želimo eh, spodbujati uporabo storitev v oblaku pogosto uporabniki ne vedo, kje se nek ponudnik storitev nahaja. Ne vedo, kje je sedež tega podjetja, ne vedo, kakšna oprema se uporablja. Mislim, da je z tega vidika pomembno ugotoviti, kakšna zakonodaja se tukaj uporablja. nekateri ponudniki storitev služijo uporabnikom v Evropski uniji, ampak eh, njihovi centri se ne nahajajo na področju Evropske unije. Varstvo podatkov, eh, varnost in pravna gotovost pri teh temah je pomembno zagotoviti, da obstaja sodelovanje med državami, odkudre prihajajo ponudniki storitev in Evropsko unijo vse skupaj moramo obravnavati z vidika zaščite evropskega potrošnika. Spodbujati moramo tudi vodilno ulogo javnega sektorja na področju računalništva v oblaku, kot je dejala gospa Pilar de Castillo. Te storitve so že dobro razvite, razvoja bo še več v prihodnosti, zato moramo zagotoviti dobršno mero interoperabilnosti med njimi. Imeli smo tudi poročilo na eh, to temo, na temo storitev e-vlade, eh, e-uprave. Imamo tudi uredbo o identifikaciji, ki je bistven del interoperabilnosti storitev e-uprave. Še posebej to velja za eh, javni sektor, za računalništvo v oblaku. Imeti moramo vsa potrebna jamstva, ki zagotavljajo ustrezno uporabo eh, storitev v oblaku. Zaradi gospodarske krize so številne države članice znižale svoje plačila za storitve IKT. Tudi svet je zmanjšal sredstva namenjena na instrumentu za povezovanje Evrope. Mi smo proti temu, ko gre za IKT. Upamo, da bomo lahko ponovno dobili nazaj nekatera od teh sredstev za IKT. Proračun se reže tako na nacionalnih ravneh, kot tudi na evropski ravni. Proračun za IKT. Vse to bo privedlo do seljenja nekaterih storitev drugot. In zato ustrajam pri potrebi po modelu. Potrebujemo ustrezne pravne klauzule, ki preprečujejo škodljive eh, klauzule v dogovorih med ponudniki storitev in uporabniki. Ne gre za to, če eh, je to javni sektor, zasebno podjetje ali posameznik, to zaščito moram zagotoviti. Hvala, gospa Biljardi Gastijo, to bo zelo dobro pročilo. Kolega Tikao, objamo termina. Hvala, kolegica. S tem smo končali z vašimi prispevki. Komisija, želite podati še kakšen razmislek? Izvolite. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi se rad zahvalil Pilar del Castillo za zelo zanimivo predstavitev, ki jo lahko takoj podprem in podpišem. Vse točke, ki ste jih povdarili tekom vašega govora, so izjemno pomembne in so odražene tudi v besedilu sporočila. Ne le to. Mi, kot komisija, jih popolnoma podpiramo. Zahvalil bi se tudi gospema Trautman in Cikav za zanimive komentarje in prispevke. S tem smo eh, videli, kakšni so izzivi, s katerimi se moramo soočiti. Naj potrdim, da bo oblak v prihodnosti tisto konvergenčno področje, kjer bodo sodelovali eh, državljani, javne uprave in zasebna podjetja. Zato nam mora uspeti. Izkoristiti moramo pozitivne priložnosti, ki jih oblak prinaša nad Evropo. Obenem pa moramo poštevati vse spremembe in eh, izzive, ki smo jih identificirali. Naj se dotaknemo katerih komentarjev in prispevkov, še posebej v zvezi s standardi. Za nas je jasno, da trenutno poskušamo identificirati zadevne standarde za oblak. Zakaj? Zato, ker se nismo želeli takoj spustiti v proces izumljanja novih standardov, ki morda ne bodo potrebni. To je pomembno za našo globalno konkurenčnost. Naj tukaj omenim tudi potencialno rast Eh, za naše ponudnike storitev v oblaku v področjih, kakršna je eh, Južna Amerika. Pomembno je, da spoštujemo standarde, ki so globalne narave. Konkurenčna prednost, ki jo lahko eh, damo naši industriji, se bo torej vrtela okrog globalnih standardov, ki obstajajo na globalnih trgih. Odvisno pa bo vse tudi od našega spodbujanja teh podjetij, da identificirajo in razvijajo nove storitve v oblaku, nove rešitve. In tukaj odigra Evropsko partnerstvo za oblak tako izjemno pomembno ulogo. S tem bomo namreč dali nacionalnim proračunom veliko moči, kljub temu, da so danes pod velikim pritiskom. Gospa Cikao je govorila o zmanjševanju proračunov za področje IKT ta manjša sredstva je potrebno prevesti v učinkovitejše storitve, v učinkovitejše projekte. Paziti pa moramo, da bomo tesno sodelovali z organi držav članic. Imamo namreč različno kupno moč v različnih državah članicah. Identificirati moramo, kakšni so inovativni načini eh, uporabe javnih naročil. Izogniti se moramo tistim tradicionalnim javnim naročilom, ki bodo favorizirala že integrirane ponudnike storitev. Identificirati moramo specifične storitve v oblaku, ki so inovativne in ki bodo odprle eh, vrata malim in srednje velikim podjetjem, ki bodo lahko tako izkoristila svoje, eh, svoje, svojo inovativnost, bodo tekmovala na trgu in morda prišla tudi na globalni trg. To je glavni cilj Evropskega partnerstva za oblak. vse skupaj je namreč poskus, da prepričamo naše javne organe, da drugače uporabljajo eh, javna naročila na področju oblaka. Imamo tudi konkretne ukrepe. V trenutnem okvirnem programu, sedmem okvirnem programu, smo ravno kar ocenili predlog za uporabo eh, proračuna v višini 10 milijonov za identifikacijo skupnih uh, strategij za javno naročila in za pripravo predkomercialnih javnih naročil. To je tista pot naprej. Gospa Trautmann je govorila o povezavi med oblakom in infrastrukturo. Ne morem biti bolj jasen kot eh, sem, ko pravim, da potrebujemo eh, večja sredstva za Eh, instrument za povezovanje Evrope. Ta zmanjšana sredstva so za nas eh, kar grozljiva. Pomembno je, da ohranimo dober razvoj tega področja. Nujno je, da imamo pan-evropski sistem infrastrukture, da bomo razvili storitva v oblaku ponudnike storitev lahko osredotočimo v manj favoriziranih regijah in jih razvijamo. Imamo nekatere eh, regije, ki so dobro razvite, kjer imamo eh, hitre, široko pasovne povezave, ki so tudi varne. Pomembno je narediti korak naprej pri eh, bolje delujočem sistemu eh, in okviru za dostop. In naj povdarim besede gospe Krs, ki je dejala, da se moramo pridružiti eh, razvoju infrastrukture pete generacije. Ta peta generacija bo predvsej bolj napredna, tako kar se tiče eh, mobilnosti, kot tudi integracije mobilnega dela in mobilnosti. fiksnih povezav. Varstvo podatkov, kibervarnost, to sta dve izjemno podre, eh, pomembni področji. Z mojega vidika bomo v oblaku uporabili vse naše določbe, ki se nanašajo na kibervarnost in eh, varstvo podatkov. To je pomembno tudi, ko govorimo o eh, prenosu podatkov, kot je dejala Pilar de Castillo. Ne želimo trga, kjer bodo nastali stebri ob podjetjih, ki se bodo zaščitila zidovi in kjer uporabniki ne bodo eh, mogli prejiti iz, z enega ponudnika storitev k drugemu. Veliko je seveda odvisno od eh, tipa podatkov, o kateri govorimo. Eh, potrebujemo posebne določbe za naprimer finančne podatke oziroma osebne podatke za e-upravo in tako dalje. Podpiramo vse poskuse zadevnih akterjev, ki želijo v Evropi vzpostaviti pravni okvir za varstvo podatkov, ki omogoča tudi ustrezen razvoj uh, infrastrukture za računalništvo v oblaku. V posameznih konkretnih eh, primerjih bomo vsa ta načela tudi izvajali in vas prosili za eh, pomoč, ko bo to potrebno. Gospod Cikav je rekla, da trenutno nimamo konkretnega akcijskega načrta. In to je res. Komisija je želela najprej združiti vse dejavnike, ki jih moramo upoštevati pri našem nadaljem delu tako smo tudi začeli z izvajanjem strategije. Komisija je lani septembra to potrdila in od takrat naprej smo pripravili akcijski načrt, zelo agresiven akcijski načrt za naša lastne ukrepe. Govorimo naprimer o vidiki, ki se nanašajo na eh, dogovorih na, na ravni storitev, govorimo o pogodbah in o tem je sedaj veliko govora. Pri tem sodeluje več generalnih direktoratov v komisiji, direktorati za eh, pravna vprašanja, notranji trg in tako dalje. Z vsemi sodelujemo za to, da bi zagotovili pravno gotovost, ki jo vsi podpiramo in si je želimo. Globalna razsežnost tega področja je izjemno pomembna. Naj izpostavim sodelovanje eh, med državami, ki želijo izvajati in uporabiti to pravno gotovost. Vsi dialogi eh, ZDA, Japonsko in drugimi se pogosto sučajo okrog računalništva, računalništva v oblaku. Vprašanje pravnih instrumentov ki jih trenutno sporočilo ne vsebuje. Tako kot pri standardih, tudi v tem primeru še preizkujemo, če bomo potrebovali dodatne pravne instrumente. Nismo pa se želeli v tej fazi zavezati k nobenemu od teh, glede na to, da bo naša ocena vključila vsodila, ki bo upravljena v letošnjem letu. Kot veste, smo v našem sporočilu zapisali, da bomo čez eh, eno leto pripravili poročilo o trenutnem stanju, o napredku. In takrat bomo imeli tudi priložnost, da analiziramo, če so potrebni dodatni koraki naprej na področju pravnih instrumentov. Upam, da sem se odzval na vse komentarje, da sem odgovoril na vsa vprašanja, vidiki eh, instrumente za povezovanje Evrope so zelo konkretni in lahko potencialno eh, škodijo naši strategiji, ki jo moramo tako ali tako razvijati v sodelovanju z državami članicami. Trenutne razprave tudi eh, tukaj na temo varstva podatkov in kibervarnosti nam bodo dale možnost, da izpostavimo pomembne elemente za eh, strategijo za varstvo podatkov sedaj identificiramo standarde, pogovarjamo se eh, o dogovorih na ravni storitev, eh, pogovarjamo se o certifikaciji, o IPR. Pogovarjamo se tudi o tem, kako bodo nacionalni proračuni uporabljeni za dodaten, dodaten in nov razvoj računalništva eh, in storitev v oblaku. Do konca leta bomo na ta način lahko pripravili natančnejši pregled Eh, prihodnih ukrepov, ki nas čakajo v naslednjih letih. Rad bi povdaril, da je sodelovanje eh, z industrijo v Evropi bistvenega pomena in eh, zelo pozitivno vpliva na naše delo. Upam, da bomo lahko našli sinergijo onkraj navadnega sodelovanja v skupinah. Kmalu bomo Eh, tako lahko pripravili pilotne projekte in nove rešitve. Hvala. Hvala. Naj upozorim, da to ni običajen način dela, da ni to pravilo in to povdarjam zato, ker prihodnič verjetno ne bo priložnost spet za to. No, Všeč mi je, da imamo med nami obiskovalce, ki jih je povabil naš kolega, podpredsednik Rode. Dobrodošli v parlamentu. Sedaj pa dajemo besedo za sklep te točke kolegici Pilar de Castillo. Prav, hvala. Prav na kratko, gospod predsedajoča, bi želela povedati, da se najprej zahvaljujem komisiji za njeno predstavitev, predstavitev, ki je pojasnila marsikatere vidike, ki bi sicer ostali bolj nepojasnjeni. Poleg tega pa se želim zahvaliti tudi kolegom, poročevalcem v Srenci iz drugih <clears throat> političnih skupin. In kot sem že povedala prej, je moj cilj ta, da bi lahko vsi skupaj um, v okviru našega odbora in celotnega parlamenta prispevali k razvoju tega izrednega pojava, ki ga imamo sedaj na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij in sicer je to računalništvo v oblaku. Ne bi se želela ponavljati, ampak seznam možnosti, ki jih to ponuja in številnih že praktičnih in udejanjenih koristi, ki jih to lahko prinaša tudi za gospodarsko rast in za um, izboljšanje sedanjega in prihodnjega življenja nas vseh, um, je nekaj res izjemnega in o tem bomo imeli še priložnost marsikaj povedati ob prihodnjih priložnostih. Hvala lepa kolegici Pilar de Castillo. S tem smo zaključili z delom za danes do povdne. Naj vas spomnim, da bomo imeli manjšo predstavitev v zvezi s to temo 30. maja in da bomo na to predstavili eh, to poročilo 8. in 9. julija. Končno glasovanje na plenarnem zasedanju pa je predvideno v mesecu novembru. Še nekaj, danes popovdne ob 15. bomo imeli tukaj javno predstavitev oziroma srečanje na temo ženske v telekomunikacijah. Tako da bomo na nek način temo, ki smo jo začeli obravnavati danes dopovdne, nadaljevali tudi danes popovdne. Se vidimo. Hvala.